o SZVP in SVOP, o glavnih vidikih teh politik. In glavnih vprašanjih povezanih s 36. členom pogodbe. Kot vidite, je gospa Mogherini ravno kar prispela in takoj, ko se bo usedla, ji kar predajam besedo in jo prosim, da poda svojo izjavo. Izvolite, imate besedo, gospod Mogherini. Sorry, was, uh... Hvala lepa. Opravičujem se za zamudo.